Po pauzi sem skupaj z predsednikom sveta podpisal osem eh, dokumentov, ki so bili sprijeti po poslovniku. Naslovi teh dokumentov bodo na voljo tudi v zapisniku eh, tega zasedanja.